Preden začnemo z glasovanjem in sicer prvo obvestilo, kolegice in kolegi, lepo prosim, posedite se. Torej, prvo obvestilo. Predsednik je od skupine EKR prejel eh, prošlo za spremembe v imenovanjih eh, za odbore in delegacije. To bo pridruženo zapisniku današnjega zasedanja in eh, te, ta imenovanja